osem tisoč fantov in moških je bilo v nekaj dneh sistematično pošastno ubitih. In to sredi Evrope. Pred očmi sveta se je v Srebrenici zgodil najhujši vojni zločin po koncu druge svetovne vojne. To je bil genocid ki se nikoli ne bi bil smel zgoditi. Mednarodna skupnost je kolektivno odpovedala in to čutimo še danes. Klanjamo se pred žrtvami v imenu Evropskega parlamenta, pa izrekam njihovim družinam, sorodnikom, naše iskreno sožalje. Še do danes niso vsi umorjeni. bili najdeni in tudi niso bili vsi pokopani. Zato se bomo še naprej borili za to, da bodo žrtve in njihovi sorodniki dobili pravičnost, ki si jo zaslužijo. Leta 2007 je masakr mednarodno kazensko sodišče končno priznalo za masakr. To je bil pomemben trenutek, predvsem zato, ker se je ta masakr zgodil na območju, ki je bilo pod varstvom in zaščito Združenih narodov. In Združeni narodi niso zmogli rešiti razmer, v katerih so bili. Dvakrat smo že podali izjavo o genocidu v Srebrenici leta 2005 in 2009. Takrat smo se spomnili vseh žrtev vojnih zločinov v nekdani Jugoslaviji. Danes, po 20 letih, pa znova ponavljamo naše obveze. Srebrenice ne bomo pozabili, kaj ti sprava, gospe in gospodje, je možna le, če se spominjamo. Spravo lahko imamo le, če priznamo trpljenje in bolečino. Če se spomnimo na to, kako strupena retorika in populizem lahko povzročijo etnična čiščanja. Ko se spomnimo, kako se ni spoštovalo multietičnih korenin Balkana in to zato, ker so hoteli potegniti nove meje. Odločno se upiramo tistim, ki želijo spet zbuditi stare demone in znova zbuditi nemir. In zato, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, so take spominske svečanosti pomembne. Zato, da se zavemo, da so destruktivne sile še vedno žive. Podpredsednico Lunaček sem prosil, da bi 11. julija zastopala Evropski parlament v Srebrenici. Evropski parlament se zauzema za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Želimo si stabilnega sosedstva, to je v našem interesu. Vrata Evrope so odprta vsem, ki si želijo demokracije in pravne države. Sprava pa je tudi ključ za varnost in za sodelovanje na Zahodnem Balkanu. Prosim vas, gospe in gospodje, da ustanete za minuto molka za žrtve iz Srebrenice.